vprašanju imamo šest osnutkov resolucij in sicer gre tukaj za skupno resolucijo šestih političnih skupin in sicer o položaju v Ugandi, osnutek zakonodaje proti homoseksualnosti. Wer kann zustimmen? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Kdo je za, proti? S tem je prva stvar sprejeta. Sedaj glasujemo o osmem odstavku, kdo je za, kdo je proti. To bomo preverili. Glasova, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ali ste se vsi zavedali, da gre za odstavek 8? Sprejeto 37 eh, glasov za. Sedaj pa glasujemo o uvodni navedbi F. Glasujemo. Je kdo proti? Ozdržani? Besedilo je sprejeto. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta, 60 glasov za, 3 glasovi proti, 2 vzdržana. Sedaj bomo glasovali o Azerbajdžanu in sicer imamo šest osnutkov resolucij, gre za svobodo izražanja. Najprej bomo glasovali o osnutku resolucije politične skupine IFD. E Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. Glasujemo o skupni resoluciji šestih političnih skupin. Najprej bomo glasovali o sedmem odstavku. Tu imamo ustni predlog spremembe gospe Andrikjene. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V imenu Evropske ljudske stranke predlagam sledečo spremembo šestega odstavka. Nadomestili bi besede. Obžaluje odločitev azerbajdžanskih oblasti sa sledečim nujno poziva azerbajdžanske oblasti. Ima kdo ugovore proti temu usnemu predlogu spremembe? Ne. Potem bomo glasovali o sedmem odstavku, torej o izvornem besedilu plus vse to spremembo. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali še o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Tudi ta resolucija je sprejeta. Sedaj smo pri koncu glasovanja. Odvednik je v imenu nekega. Eh, eh, polskega državljana prosil za odpoved eh, imunitete gospoda Migalskega. V skladu s tretjim členom poslovnika